prevzela. Gospod predsednik. X, take your seat. Kolegice in kolegi, prosim, če se posedite, da lahko začnemo. So for all of you, vsi tisti, ki morda želite glasovati danes, prosim, če se lahko posedete. Začenjamo z eh, kratko izjavo, zato vas prosim, če se lahko res posedete. Thank you. Spoštovane kolegice in kolegi, še enkrat prosim, če se lahko posedete, da lahko začnemo z posebno izjavo. Ta izjava bo v češčini, zato vas prosim, da se nadenete vsi slušalke. Danes obeležujemo šesto obletnico terorističnih napadov na sistem javnega prevoza v Londonu v katerem je izgubilo življenje 52 ljudi, skoraj da 800 pa je bilo ranjenih. Spominjamo se tega, kar se je zgodilo 7. julija leta 2005 v Londonu. Gre za dogodek, ki ga nikoli ne bomo pozabili. Na današnji dan so naše misli še posebej z družinami in prijatelji žrtev tega terorističnega napada. Londonski bombni napadi so bili eden najhujših terorističnih napadov na evropskih tleh. In zato sporočamo vsem teroristom, ne glede na to, kaj bodo storili, ne morejo uspeti, kajti mi cenimo vsako posamezno človekovo življenje. Žádný terorista či teroristický noben terorist, noben teroristični napad ne more zmanjšati ali uničiti naše vere v temeljne vrednote, kot so temelje človekove pravice. Terorizem je napad na vse nas, napad na samo tkivo demokratične družbe. Terorizma ni možno upravičiti in Evropa bo vedno združena v boju proti vsem oblikam terorizma. Prosim vas za minuto molka.